Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Kratca Cagaropolo v zvezi z evropskimi dolgoročnimi investicijskimi skladi. Danes se kar dobro držimo predpisanega urnika in mislim, da smo gospe Kratca uh, dali morda na voljo nekoliko preveč časa, ker ti niš z nami, tako da bom sedel kar predal gospe Malmstromovi. Izvolite. Ja, eh, gospod predsedoče, danes sem pristojen za precej predlogov, ne samo za enega. Spoštovani poslanci in poslanke, ko je komisija aprila 2011 sprejela prvi akt o notnem trgu, smo s tem storili pomemben korak naprej eh, pri zagotavljanju konkurenčnosti vseh podjetij, še posebej MSP-jev. Tukaj gre za akt za enotni trg 2. In ko razpravljamo o teh ukrepih, ko razpravljamo o s tem povezanih eh, ciljih, moramo imeti v mislih revitalizacijo evropskega gospodarstva. Hkrati pa moramo tudi vedeti, da s finančno zakonodajo ne želimo samo popravljati napako v podjetjih, ampak tudi omogočati nove priložnosti za rast, za nova delovna mesta v Evropski uniji. Eh, Želimo si kapital, želimo si, da bi ta kapital financiral eh, potrebe evropskega gospodarstva, da bi odpiral nove priložnosti. MSP-ji so imeli res presej težav pri iskanju denarja, svežega kapitala za svoje delo. In še posebej imam tu v mislih tista podjetja, ki niso prisotna na eh, borznih eh, delničkih trgih. Vsako leto med 100 in 150 milijard investiramo v evropske infrastrukturne pod, um, projekte. Države članice tega ne morejo financirati same, zato tu pridajo uh, eh, na oder pred javnost eh, investicijski skladi. Sklad, nepremečninski skladi uh, obsegajo približno 300 milijard evrov. Dolgoročno financiranje uh, v Evropski uniji je trenutno predvsej razdrobljeno in zato evropska podjetja ne morejo priti do kapitala, ki ga potrebujejo za svojo rast. Denar, ki ga potrebujemo za financiranje realnega gospodarstva, je na voljo. Treba ga izkoristiti in zato smo oblikovali pre, predlog za delovanje evropskih dolgoročnih investicijskih skladov. Zakonodajni okvir bo omogočil, da investitorji z dolgoročnimi cilji lahko svoj denar naložijo v evropske projekte. Danes ima manj kot deset držav članic eh, v svoje, svojih zakonodajah možnosti, ki smo jih unesli v naš predlog. Če pa jih imajo, lahko podjetja izbirajo med več kot 250 možnostmi naložb, kar je zelo eh, nepregledno. Evropski dolgoročni investicijski skladi bodo olajšali ulaganje v dolgoročne projekte, ki so tako potrebni. V imenu Mišela Barneja se želim zahvaliti eh, poročevalki gospe Kraca in vsem poročevalcem v Senci, ki so upravili svoje delo pri tem poročilu. Delo je bilo upravljeno hitro, kakovostno in zelo smo zadovoljni z besedilom, ki je danes pred nami. Tudi komisija se s ciljem, torej s podbujanjem dolgoročnega eh, nalaganja Evropsko gospodarstvo strinja. Imeli smo enake cilje kot poročevalec. Želimo si ulagati v Evropo na dolgi rok. Ko gre za mobilizacijo najvišjih možnih naložb, eh, imamo enake cilje želimo si, da bi investitorji iz celotnega uh, gospodarstva ulagali v evropsko, um, evropske projekte. V zadnjih 25 letih smo se naučili nekaj. Potrebujemo jasna uh, in transparentna pravila, kajti samo tako bodo lahko investitorji uspešno izvajali um, svoje delo. Povsem se strinjamo z vašo analizo, da imajo MSP-ji, ki so prisotni na borzah, še vedno težave, eh, ko gre za dostop do kapitala. Ta zakonodaja jim bo nedobno pomagala, ampak vseeno moramo še vedno vedeti, da smo želeli s predlogom predvsem opredeliti, katera podjetja si želimo, oziroma za katera podjetja si želimo, da bi eh, bila dolgoročno prisotna na naših trgih. V tem predlogu imamo zapisano minimalno število podjetij, ki morajo imeti. Uh, svoje sedeže oziroma um, morajo svoje delo izvajati na ozemlju Evropske unije. Seveda, vsa ta zakonodaja mora biti skladna z pogodbo in pa z nacionalnimi zakonodajami, zato pravna služba komisija vse to tudi preučuje. Najpomembneje pa je, da parlament čim prej sprejme to zakonodajno besedilo. Kot rečeno, naš cilj je, da spodbudimo evropsko gospodarstvo, da ga znova zaženemo. Razprava o tem dosjeju v svetu poteka zelo dobro in mislim, da bodo lahko trialogi z eh, tem organizirani takoj, ko bo novi parlament izvoljen in sestavljen. Tudi mi razumemo težave in želimo se najti rešitve, s katerimi bi te težave pravili. Hvala. Najlepša hvala, gospod Malmstromova gospa, gospe Kraca Cagaropolu še ni z nami in predlagam, da gospe Kraca damo na voljo ob koncu razprave nekaj več časa. Na vrsti je gospod Kalfin v imenu odbora za proračun. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Pro, eh, odbor za proračun meni, da je ta predlog, ki zadeva dolgoročne investicijske sklade, odličen. Ta predlog bo veliko prispeval k realnemu gospodarstvu Evropske unije, še zlasti v času, v katerem so javne finance prešipke, da bi res lahko pripomogli k zagonu gospodarstva. Nekaj priporočili iz odbora za proračun smo podali in sicer da države članice ne bi predvidele dodatnih pogojev za te sklade. Drugič, da ti skladi ne bi bili vključeni v izvedene inštrumente na trgu. In tretjič, pri vseh inštrumentih bo moralo biti jasno, ali gre za inštrumente, javna ali zasebna sredstva financiranja. Vsekakor pa bo treba sprejeti primerne ukrepe tudi na področju davkov. Hvala. Hvala, gospod Kalpin. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Na vrsti je gospa Luling, ki si je pri številu upravljenih oziroma pregledanih besedil, um, deli prvo mesto z, nekatero, z eno od drugih kolegic. Izvolite. Imaš par stvari. No, pa. Mesi, <laughs> prizna, mesi. Hvala, gospod predsedujoči. Navdušena sem nad predlogom komisije in poročilom gospe Kraca. Mm, Droban predlog spremembe sem uložila v imenu svoje skupine in mislim, da ga bo Evropski parlament lahko sprejel brez oklevanja. Gre namreč za možnost, da bi ti skladi lahko imeli neke podsklade za alternativne naložbe. Kot je gospa Malmström povedala, je cilj dolgoročnih investicijskih skladov ta, da se seveda zagotavlja financiranja na dolgi rok, ampak predvsem, da se financira realno gospodarstvo. Vendar pa pri tem ne smemo biti kratkovidni. E, ti skladi ne bodo mogli delovati, če ne bodo vsaj malo prožni in atraktivni. In prav to predlagam v svojem amandmaju, ki predvideva um, tudi posamezne predele, eh, posamezne oddelke teh skladov, v katere se bodo lahko vključili tudi alternativni skladi. S tem se namreč omogoča določena prožnost in uh, na ta način lahko skladi postanejo tudi bolj zanimivi. Uh, Določen vlagatelj eh, bi namreč moral imeti tudi možnost, da lahko svoja sredstva brez stroškov prenaša iz enega oddelka v drugi aktivni oddelek istega sklada, naprimer, eh, kar je gotovo dobro tako za eh, družbo, ki sklade upravlja, pa tudi za druge vlagatelje. Na ta način se lahko izognemo tudi stroškom, ki bi izhajali iz vsakič unovičnega ustanavljanja novih skladov. E, to ni neka revolucionarna rešitev. Ti pododdelki so predvideni tudi v drugih direktivah, e, kot naprimer v direktivi o MVD iz 2011, pa v drugi direktivi iz leta 2009. Eh, kjer je to že zapisano v členih 1, 2 do 9 in 49. Torej, na ta način eh, ni okrnjeno delovanje eh, organa za upravljanje, tudi niso okrnjene pravice in možnosti. In tudi za organe nadzora, to ne pomeni nobenega dodatnega bremena, saj bodo te sklade obravnavali kot katerekoli druge sklade. Tudi finančni minister Grčije podpira eh, to možnost, ki jo predlagam. To dokazuje tudi zadnje besedilo, ki ga je pripravilo grško predsedstvo. In zato bodimo pragmatični in konkretni pri našem delu. Hvala. Hvala, gospod Luligo mijnheer de voorzitter mevrouw de commissaris collega's ik zou natuurlijk om te beginnen. najlepša hvala gospod eh, predsedujoči hvala tudi gospe komisarki in pa gospodu oziroma gospe poročevalki in pa sem poročevalcem v senci s katerimi smo izjemno dobro sodelovali. Skupina SND meni, da je to zelo dober dogovor, s katerim bomo odprli vrata eh, zdravim, smelim, dolgoročnim uh, vlagateljem v evropsko infrastrukturo. Potrebujemo tisoč milijard evrov, če želimo doseči cilje strategije Evropa 2020 na področju transporta, infrastrukture, energetike in tako naprej. Vemo, kako težko je dobiti sredstva od bank. To imamo ogromno težav. In zato moramo zapolniti to investicijsko vrzel, kar pa ni preprosto. vrednost omenjenih infrastrukturnih projektov se je med letoma 2010 in 2014 zmanjšala za 50 odstotkov, tako da potrebujemo ogromno denarja, ogromno naložb v te projekte. V ZDA, na primer, se je 75 odstotkov eh, vseh projektov eh, financiralo z bančnimi posojili ampak vemo, kako je s tem pri nas. Banke so zato postavile predvsej ostre pogoje, zato je sredstva strani bank zelo težko dobiti. Videli smo, kaj se je zgodilo v Grčiji, v Španiji, z MSP-ji tam. Verjetnost, da bodo ta podjetja v omenjenih državah dobila posojilo, je precej majhna. Včasih morajo celo zapreti svoje vrata, zaradi tega, ker nima ne bojo dovolj sredstev. To moramo izboljšati. No, ko že govorimo o izboljšavah, pa lahko omenimo tudi ta predlog, ki je pred nami. To je zelo dober, um, dober predlog, dobra spodbuda, ki bo omogočila nadaljne investicije. Malo prodaja. Um, drugi sektori gospodarstva morajo prejeti nekaj sredstev iz teh investicijskih skladov. Po drugi strani pa moramo tudi omogočiti, um, da investitorji lahko tudi um, dobijo svoj denar nazaj, če to želijo, tudi predčasno. Ampak pogoji za to morajo biti res strogi. moramo določiti dolgoročna sredstva, si ogledati, kakšna so lahko ta, kako jih lahko uh, skladi nalagajo naše projekte. To morajo biti trajnostni projekti, dolgoročni projekti, uh, zmanjšati moramo tveganja, projekte pa zelo dobro opredeliti. Kajti ne želimo si, da bi prišlo do naložb v neke podjeme, ki niso tako pomembni, ki morda ne bodo dobili dovolj sredstva. S tem pa je tudi povezano vprašanje davčnih oaz. Mislim, da je bilo upravljeno delo zelo dobro in da potrebujemo tudi potrditev tega predloga. Hvala. Ja, Hvala lepa, kolega Debakar, dve minuti. Dank u wel, eh, voorzitter, mevrouw de commissaris, goedenavond. Um, ik denk dat we hier nog uh, een heel. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, dober večer. Mislim, da imamo pred seboj izredno zanimiv predlog. Predlog, iz katerega jasno izhaja, da so v krizi podjetja le težko prišla do financiranja. Že v poročilu na lastno pobudo smo govorili o tem, o zagonu financiranja za mala in srednja podjetja in jasno je, da v času krize financiranje um, izhaja predvsem iz možnosti, ki ga zato dajo uh, na voljo banke. Uh, Vprašanje se torej postavlja, kako diversificirati te vire, predvsem za mala in srednja podjetja, za njihove dolgoročne projekte. In uh, to je povezano s težavami, ki jih slednja imajo za izvedbo teh projektov na dolgi rok. Zato bodo možnosti za takšno eh, financiranje gotovo prispevali k zagonu gospodarstva, k eh, zagonu podjetij in njihovemu delovanju. Torej, eh, čemu bodo ti skladi namenjeni? Določeni institucionalni akterji bodo lahko tudi vlagali v te sklade in s tem omogočili marsikomu, marsikateremu podjetju, da bo prišel do virov financiranja in zagnal svojo dejavnost. To je za podjetja namreč najtežje priti do kapitala, ne samo v bankah, ampak tudi sicer na trgu. To potrebujemo, diverzifikacijo eh, financiranja. Eh, zato potrebujemo tudi dodatne možnosti na zasebnem trgu, na katerem bodo lahko tudi zasebni vlagatelji prispevali k gospodarski rasti. Zakonodajni okvir, ki se tukaj ponuja, eh, ponuja razne možnosti vidimo, da bodo upravljavci skladov imeli na voljo več prožnosti za različne vrste vlagateljev in vidimo tudi, da je predvidena dolgoročna vizija. Torej, dober zakonodajni okvir, ki bo prispeval k zagonu financiranja. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da je to kot nek obliž na rano saj ob vseh predpisih, ki smo jih sprejeli za zagotavljanje stabilnosti, tudi za financiranje se strani institucionalnih akterjev, ehm, se je treba vprašati, kako nam lahko res uspe ustvariti primirno vzdušje, eh, znotraj katerega bodo vlagatelji res lahko opravili svoje naloge. Eh, gospod Debaker, nekoliko upočasnite vaše govorjenje, saj so nam tolmači dali znak, da vam le težko sledijo, pravi predsedujoči. Samo še en stavek. Naslednja komisija mora resnično premisliti o tem, kako ta zakonodaja vpliva na institucionalne investitorje, kar zadeva vstop na trg. To je, mislim, ena ključnih zadev, ki jih polagajo na srce prihodnje komisiji. Eh, potem, ko bomo zaključili s tem predlogom, mislim, da bomo resnično lahko končno spodbudili realno gospodarstvo in eh, dejansko uvideli tudi rast za poslovanje. Hvala lepa, kolega Debakar. Skušal sem vas eh, prijazno prekiniti, ampak nizozemski liberalci imajo občutek, da vas razumejo na celem kontinentu, ampak to bo šlo samo, če boste govorili z normalno hitrostjo. Kolega Kamala ni v dvorani, kolega Stolojan. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de reglementare Europa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta osnutek Evropske uredbe odgovarja na zahteve finančnih trgov in gospodarstva gre za dolgoročno delovanje evropskih investicijskih skladov. Banke, ki so v Evropi najbolj aktivne, so bile dokaj previdne, kar zadeva investicije do sedaj, kaj ti vedno imajo v mislih kratkoročne dobičke, ampak mislim, da je pomembno da se zagotovi dolgoročno vzdržnost skladov tudi za male vlagatelje, ki svoje prihranke vlagajo v takšne sklade. Če želimo, da bodo mali vlagatelji imeli zaupanje v to vrstne dolgoročne evropske investicijske sklade, pa morajo biti tudi prepričani, da se bodo ti skladi dejansko pravilno upravljali, da se bo z njimi ravnalo v skladu z ustreznimi pravili o eh, nadzoru in eh, tudi, kar zadeva porazdelitev naložb znotraj portfelja in eh, kar zadeva pravila o preprečevanju navskrižja interesov. Po mojem mnenju, Gre torej tu za korak naprej in zato bom glasoval za to poročilo. Hvala lepa. Hvala, gospod Stolojan. Naslednja je gospod Tomašič, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski dolgoročni investicijski skladi v prvo vrsto postavljajo to, kar nacionalne vlade pogosto pozabljajo. In sicer dolgoročne projekte z namenom eh, pametne, vzdržne in vključujoče rasti. V politični tekmi ima kratkoročno pogosto prednost pred dolgoročnim in eh, gre za poceni pridobivanje političnih točk. Takšno razmišljanje, brez kakršnekoli nacionalne strategije, je določene države članice pripeljal na rob gospodarskega propada. Državljani čakajo na to, da se bodo politične elite vendarle eh, ozavestile, zakaj gre in prevzeli odgovor na svoje delovanje, pa je pomembno, da zagotovimo ustrezno, eh, ustrezno okvir za doseganje gospodarskih ciljev, ki bodo zagotovili tudi vzdržnost nacionalnih ekonomij v prihodnje. Zagotavljanje stabilnosti za vlagatelje eh, je nekaj, kar ne bo ravno pomagalo vlagateljem. Reforma pravosodja, boj proti korupciji in eh, promocija transparentnosti na eni strani in stabilna fiskalna politika z minimalno regulativo na drugi strani so edini resničen garant tega, da se bo evropsko gospodarstvo povrnilo na pravo pot. Hvala lepa. Vielen Dank, Frau Kollegin. Hvala lepa, kolegica Tomašič. V prosti razpravi ni prijavljenih k besedi, tako da gospod Malmstrom izvolite. Ne. Dobro, torej. Hvala lepa za to zelo pomembno razpravo. Vsekakor bom vse vaše komentarje prenesla tudi komisarju Barnjeju. Gre za predlog, na katerega čakamo dolgo časa. V praksi bo namreč ta sklad zagotovil pokojninskim skladom in eh, drugim dolgoročnim investitorjem omogočil investicije v infrastrukturne projekte, ki zahtevajo obsežne investicije skozi daljše obdobje, potem eh, podjetja, kot so mm, novo ustanovljena podjetja eh, in pa področje nepremečnin, ki je zgodovinsko gledano vedno bilo pomembno področje za investicijske sklade. To je nujno za krepitev zdravja finančnega sektora in posledično bo to privedlo tudi do več rasti in zaposlovanja. Zato je to orodje tudi tako pomembno in upam, da bo čim prej tudi na voljo našim podjetjem. Kot je bilo danes rečeno, je to prvi korak, ampak zelo pomemben korak. In eh, upam, da boste z jutrišnjim glasovanjem podali jasno sporočilo, da delamo na tem in da upamo, da bomo kaj kmalo lahko dosegli tudi dogovor v začetku letošnje jeseni. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in lep večer vsem. Najlepša hvala, gospa komisarka Malmstromova. S tem smo zaključili razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri opovdne. Nadaljevanje zasedanja bo jutri 17. aprila od 8.30 do 14. in od 15. do 17. Dnevni red je že objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Vam, gospa komisarka, eh, vašim sodelovcem, obema še preostalima kolegicama.